slišali nekakšno novo poglavje in že kar nekaj let smo v Evropskem parlamentu in Evropi to zahtevali. Hvala lepa, gospod poročevalec. S tem zaključujemo razpravo. Glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Imeli bomo izjavo komisije na temu postopek izbire novega generalnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada in zunanje zastopanje evra. Za začetek bomo slišali izjavo komisarja Rena. Izvolite. Uh, Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za vaše zanimanje za to. Komisija pozdravlja vaše zanimanje za imenovanje generalnega direktorja. Slišali smo že sporočilo o tem, kako poteka izbira novega generalnega direktorja. Komisija se strinja, da mora biti postopek izbire odprt, pregleden in da mora temeljiti na preteklih dosežkih in zaslugah. Upoštevati mora kandidatke in kandidate iz vseh držav, ki so vključene v mednarodni denarni sklad. Upoštevati je treba vse dosežke in tudi vse ustrezne vidike. Države članice EU so se strinjale, da bodo podprle najbolj usposobljenega kandidata oziroma kandidatko, ki izpolnjuje standarde potrebne za delovanje na tem zelo pomnem mestu. Takšen kandidat ali kandidatka mora imeti zelo velike zmogljivosti, zelo velike spretnosti za to, da lahko deluje pod pritiskom in poznati mora tudi mednarodno delovanje gospodarskih in monetarnih zadev. Komisija podpira ta sporazum. Komisija v celoti podpira kandidaturo ministrice Kristin Lagarde gre za zelo kompetentno kandidatko, ki uživa ugled v mednarodni skupnosti. Ne gre le za to, da podrobno pozna gospodarstvo v Evropski uniji in odločanje v Evropski uniji, kar je zelo velik dosežek, ampak ima zelo veliko izkušenj tudi v globalnem mednarodnem upravljanju, naprimer uspešno je predsedovala G20. Naj dodam tudi, da je bil lani na vrhu G20 v Seulu v Koreji dosežen sporazum, namreč, da bi zmanjšali zastopanje Evrope v odboru Mednarodnega denarnega sklada, zato da bi države v sponu imele več glasu. Kar zadeva zonanje zastopanje evra, To je res povezano s splošno reformo mednarodnega denarnega sklada, ampak ni neposredno povezano z izbiro generalnega direktorja mednarodnega denarnega sklada. Komisija meni, da je v skupnem interesu Evrope, Evropske unije in držav članic, da bi se postopoma pomaknili k temu, da bi zagotovili en sedež za Evropsko unijo ali za evroobmočje v Evropi mednarodnem denarnem skladu. Vse skupaj bi moralo potekati postopoma. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, kakor veste, sem zavezan k reformam in k okrepitvi evropskega gospodarskega upravljanja, tako zunanjega kot tudi znotranjega vidika. Pri tem uporabljam preizkušeno metodo Žana Moneja. Evropo gradimo s konkretnim napredkom v resničnem življenju in sicer postopoma s posameznimi koraki, ki so lahko manjši ali večji. Zato predlagam, da najprej sklenemo reformo notranjega upravljanja, ki je nujno potrebna, predstavljala bo velik korak naprej, ko bo dejansko v izvajanju. Potem se moramo spopasti s kanali zonanjega zastopanja to bo še en pomemben korak naprej, ko bomo seveda dosegli sporazum o tem. Torej, postopoma in počasi. Hvala. Torej, bolj... Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu ELS, gospa Wortman Kohl. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Prejšnji generalni direktor je svoj mandat začel pod velikimi vprašanji, kako bo mednarodni denarni sklad sploh deloval in kakšna je njegova naloga. Medtem smo spremenili svoje mnenje o tem, kajti v času krize smo ugotovili, kako medsebojno odvisni smo. V času krize se človek navadi, da poišče pomoč pri drugem. Ugotovili smo tudi, kako ključna je vloga Mednarodnega denarnega sklada in kako pomembno je, da se delo opravlja strokovno. Zelo pomembno je, da bo tudi v prihodnjih letih Mednarodni denarni sklad imel ključno vlogo pri vprašanju globalnega upravljanja, zato da bomo dosegli večjo finančno stabilnost v svetu. V času krize z evrom smo imeli zelo veliko bolečih izkušenj. Sami ste že opozorili na eno od točk, ki sem jih želela omeniti sama. Govorimo že o prihodni kandidatki za mednarodni denarni sklad, ampak mislim, da bi morali imeti odprt in pregleden postopek. Vseeno pa ne smemo skrivati dejstva, da imamo v Evropi odlično kandidatko. Zelo zadovoljna sem, da lahko danes v Evropskem parlamentu podpremo to kandidatko. V času krize je zelo pomembno, da imamo nekoga, ki nam lahko pomaga. To je ženska z izjemnimi spretnostmi in kvalifikacijami. Ženske lasnosti lahko zelo koristijo v teh razmerah, da sploh ne omenjam drugih kvalifikacij, ki jih ima gospa Lagarde, ima izkušnje na obeh straneh Atlantika. Mislim, da ima tudi zelo veliko izkušenj na področju mednarodnega upravljanja. Prav gotovo bomo podprli vaš predlog, da bi predlagali gospo Lagard kot naslednjo generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada. Hvala. Hvala lepa, gospa Wortman Kohl. Gospa Berez ima štiri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar. Spraševala sem se, zakaj ste želeli podati to izjavo. Ko sem poslušala vaš govor, ste sklenili tako, da ste povedali, da smo danes sicer popolnoma mobilizirani, da se ukvarjamo z reformo gospodarskega upravljanja in da bo vprašanje zunanjega zastopanja evra rešeno kasneje. Z vašim pristopom se ne strinjam. Mislim, da je ena od glavnih težav, s katerimi se Evropska unija trenutno sooča, prav vprašanje, kako smo zastopani na zunaj kot evro območje. Valutne vojne danes lahko čez noč uničijo vsa prizadevanja, ki smo jih imeli in ki smo jih gradili tako dolgo. Vidimo to naprimer z državnim dolgom. Ni mogoče od Evrope zahtevati, da prispeva tako veliko navznoter in da se ne zanima, kaj se z njeno valuto dogaja navzven. Ne moremo se braniti navznoter, če se ne bomo branili navzven. Zato se z vašim pristopom ne strinjam. Sicer vem, da je naloga težka, že več let Evropski parlament podpira zamisel, da zagotovimo zonanje zastopanje za evroobmoče, še posebej v mednarodnem denarnem skladu ko je bil imenovan Dominik Strauss-Kahn za generalnega direktorja Mednarodnega denarnega sklada, je bil kontekst zelo drugačen. Bodimo pošteni. In tudi vprašanje spremembe je bilo drugačne narave. Že takrat smo se spraševali, ali bo on morda zadnji evropejec. Ampak stvari so sedaj drugačne. Mednarodni denarni sklad je zelo pomemben v Evropi. posreduje v Evropi in upoštevati moramo tudi vprašanje velikih investicijskih bank iz Združenih držav Amerike. Tudi vprašanje ameriškega gospodarstva je nekaj, kar moramo upoštevati in o čemer bi lahko razpravljali v okviru mednarodnega denarnega sklada. Vse to pomeni, da so razmere sedaj popolnoma drugačne. Ne gre le za to, da nekdo ali nekdo drug predseduje mednarodnemu denarnemu skladu. Seveda bodo evropejci vedno našli koga, ki bo lahko zastopal velikega igralca v zelo pomembni instituciji, ampak najpomembnejše vprašanje je, kakšno politiko želimo videti, da se izvaja na mednarodni ravni. Kakšen mandat naj bi ta evropejec ali evropejka imel na mednarodni ravni, glede na to, da se še vedno ukvarjamo z vprašanjem navznoter in da so pomembni tudi trgi zuna, zunaj Evropske unije, kar zadeva naložbe, naprimer, ali špekulacije, ali pa ustvarjanje novih delovnih mest. Prav tako menimo, da ne glede na to, kdo bo generalni direktor Mednarodnega denarnega sklada, bo ta oseba imela zelo pomembno vlogo. Pomembno je, da ne spodkopujemo tistega napredka, ki ga je dosegel Dominik Strauss-Kahn. Res je, lahko je dosegel nekaj napredka v zvezi z konsenzom iz Washingtona in že sedaj se vidijo posledice. Zadeve, kako se odvijajo sedaj, mislim, da niso dobre. Razpravljati moramo tudi o mednarodnem denarnem skladu v okviru Združenih narodov. Če bodo združeni, oziroma če bo Evropa imela kandidata, potem mora biti jasno, kakšen mandat bo ta evropejec ali evropejka imel. Zagovarjati mora globalno upravljanje v luči izzivov, s katerimi se soočamo sedaj, ko poskušamo premagati to krizo. Hvala. Najlepša hvala. V imenu politične skupine ALDE, gospod Šmit, za dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Do konca junija moramo imenovati novega generalnega direktorja, ki bo nadomestil gospoda Strausa Kana. Sodili mu bodo zaradi resnega kaznivega dejanja, kar ne na zadnje negativno vpliva na javno podobo mednarodnega denarnega sklada. To so burni tedni in v tem obdobju je res nujno, da poskrbimo za to, da mednarodni denarni sklad dobi novega generalnega direktorja. Ravno tako verjamem, da je kandidatka gospa Lagarde izjemna. Podpirajo jo številne države članice, tudi Evropska komisija. Vendar pa, po mojem mnenju, ni sedaj dovolj, če bi imeli zgolj enega, kandidatka, eh, enega kandidata. In ne smemo preveč poudarjati pomena Evrope. Ravno zato se mi zdi nujno, da poskrbimo za to, da se spomnimo, kaj piše v naši pogodbi. Tukaj govorimo o različnih možnostih. Omenjamo tudi to, da bi lahko pozicijo Evropske unije okrepili, tako da bi sprejeli različne ukrepe. Strinjam se tudi gospo Beres, ki pravi, da potrebujemo jasne odgovore. Poskrbeti moramo za to, da bo generalni direktor poskrbel za reformo organizacije. To je zelo nujno. Tudi predstavništvo Evropske unije v mednarodnem denarnem skladu, tudi tega moramo okrepiti. Potrebujemo kredibilen mednarodni denarni sklad, eh, ki bi lahko dobro opravljal svoje delo kot eh, svetovni bančnik. Ravno, potrebo, ravno tako potrebujemo močnejšo Evropsko unijo, ki bo govorila z bolj jasnim glasom. Hvala. Gospa Swinburne za dve minuti v imenu blične skupine EKR. Negotove gospodarske razmere, ki smo jim eh, danes eh, priča, še poudarjajo potrebo, eh, da z mednarodnimi finančnimi institucijami zagotovimo mednarodno gospodarsko stabilnost. Ni dovolj, da samo govorimo politične floskole. Mednarodni denarni sklad ni simbol, ampak delojoča inštitucija, ki trguje generalnega direktorja, ki dobro pozna mednarodne finančne trge, ki dobro vodi in upravlja globalno gospodarstvo in lahko pravzaprav splošni javnosti pove, da moramo sprijeti nekatere nehvaležne ukrepe. Kaj je dodana vrednost gospe Langard? Ne samo, da je evropejka, ampak da je izjemnost posebna, zelo dobro je vodila vodila te politike v hudi gospodarski krizi, ker ne na zadnje, mednarodni denarni sklad potrebuje svežen sprememb, tako da zagotavlja sredstva državam, ko imajo velike težave. Gospa Lankart je zelo dobro pokazala, da lahko, ko govorimo o kontroverznih politikah, sprejme kompleksne in dobre ukrepe, da lahko pravzaprav pomaga vsem stranem, da dosežejo soglasje. Ne smemo pravzaprav postati zaporniki in ujetniki krize evroobmoča, vprašati se moramo, kaj je dodana vrednost mednarodnega denarnega sklada v prihodnosti. Gospa Langard je dovolj sposobna, lahko premosti te ovire in pravzaprav začrta pot reform za mednarodni denar sklad in to bo pomembno tudi za prihodnje generacije. Ko govorimo o predstavništvu evroobmočja v mednarodnih finančnih institucijah, finančni trgi ne poznajo nacionalnih meja. Ravno zato je bistvenega pomena, da globalne inštitucije delujejo učinkovito, da usklajujejo nacionalne politike podpiram več koordinacije učinkovitosti, mislim, da moramo povezati tudi te politike in zapolniti vrzeli. Ampak eh, Evropska unija mora tukaj govoriti za različnimi eh, glasovi in z njimi govoriti tudi v mednarodnih finančnih institucijah. Pokazalo se je, eh, da ni soglasja tudi v evroobmočju. Ne na zadnje pa so tukaj tudi velike razlike med državami evroobmočja in tiste, ki niso del evroobmočja. Na zadnje imamo različne težave, različne izkušnje en glas ni dovolj močan, potrebujemo pa več glasov, ki bodo harmonično pela. Hvala v imenu skupine Zeleni, gospod Lamberts, za dve minuti in pol izvolite. Najlepša hvala. Gospod komisar, štiri pripombe bi rad poudaril. Najprej gospod Ole Schmidt je že govoril o soglasju. Ko govorimo o generalnem direktorju Mednarodnega denarnega sklada, moramo ugotoviti, da je to zelo pomemben položaj. Pogledati eh, si moramo kaj je z gospodarskimi družbami, tudi to srednjo in vodstveno strukturo, mislim, da nimamo ustreznega pristopa. Namesto, da bi imeli pregleden, odprt postopek, da bi imeli zelo jasna merila, pa vidimo, da majhna skupina šefov vlad eh, zaseda in predlaga določene ukrepe. To negativno vpliva na kredibilnost Evropske unije, predvsem po epizodi z Dominik Štrausom Kanom. Po mojem mnenju si Evropska unija ne more privoščiti, eh, da ima takšen pristop pri imenovanju novega generalnega direktorja. Izgubili eh, smo eh, priložnost, pravzaprav vi sami ne nadzirate tega projekta, vi niste krivi, ampak želim samo reči, da potrebujemo veliko bolj profesionalen pristop. Gospa Swinburne je že omenila, da se moramo eh, soočiti eh, s temi pristopi. Vi, pa tudi gospod eh, Ferec, ste tisti, ki prispevate k temu, da smo kot evropejci razklani, da ne moremo učinkovito voditi enotne politike. Govorite o tem, da potrebujemo različne glasove in ne enotnega glasu. Sicer govorite o harmoniji, ampak to ni harmonija. Če nam bo uspelo, če bomo poskrbeli, da bomo oblikovali nekakšno demokratično federacijo, potem težko govoriš harmonično, ker ne na zadnje je vsak odgovoren za svoje projekte. Gospa Swinburne, gospod Farage, če mislite, da boste zavarovali tako imenovano suverenost od Zužnega kraljestva in tudi, da boste tako odgovorili na probleme manjših držav. Če mislite, da boste dosegli pomemben uspeh s takšnim pristopom, potem vam lahko povem, da samo sanjate. Ko pa govorimo o Evropski uniji in odzivu na krizo, gospod komisar, govorili smo tudi na ravni trojke, govorili smo o državah članicah, ki pomoč potrebujajo. Po vsem tem smo ugotovili, da MDS, in sicer se obotavljam to reči potem, kako smo komentirali MDS v 80-ih in 90-ih, ampak danes lahko vidimo, da je to nekakšna institucija, eh, ki mora upoštevati eh, ta jasna merila in metodologija. Zato se ne strinjam za takšnim pristopom, ne moramo biti bolj papeški od papeža. Najlepša hvala, gospod Klute, minuta in pol. Evropska združena levica. Ja, najlepša hvala, kolegice in kolegi. V prvi vrsti govorimo o volilnem postopku, govorimo o mednarodnih podatkih, o spletnih eh, straneh in samo en odgovor smo tukaj videli. ZDA in Evropa sta edini celini oziroma edina bloka držav, ki sta že imela generalnega direktorja. To je ta gospodarska moč, političen vpliv kot nekakšna menšina vodita in upravljata svetovno gospodarstvo. Federalizem ni povezan z demokracijo, tega pristopa ne moremo sprejeti. Kako vidimo zadeve mi? Odstop Strausa Kana je zelo dobra priložnost. Gre za to, da izvedemo zelo dobre obsežne reforme, da je ta postopek javen, kakovosten, da upoštevamo tudi zelo dober postopek, ki bo temeljil na izkušnjah. To so nevladne organizacije tudi zahtevale. Potem potrebujemo tudi eh, večino in potrebujemo tudi določen delež ker ne nazadnje tega dosedaj nismo upoštevali in moramo pravzaprav tudi strukturno zagotoviti zastopanost manj razvitih držav. To je ta reforma, tako moramo postaviti stvari, kar pomeni, da bomo spremenili tudi globalne gospodarske razmere, pomagali bomo tudi državam v razvoju, dali jim bomo možnost, eh, da se bodo še naprej razvijale, da jim bo NDS pri tem pomagal in ob koncu tudi tole. MDS mora prevzeti obveznosti, pravzaprav moramo izkoreniti revščino in poskrbeti, eh, da bodo globalne razlike vse manjše. To je pomemben projekt. Hvala, gospod Farage, za dve minuti. Komisar Aren. Pogledal sem listino MDS-a, ne bo vas verjetno presenetilo spodbujanje uravnotežene rasti, potem tečajne razlike in da bi pomagali tiste države, ki so v težavah. Kaj je tradicionalna metoda, pravzaprav zagotovili eh, naj bi konkurenčno devaluacijo. Ampak Pogrešam eno stvar. MDS to ne piše, da bi podpiral politične eksperimente, ampak to pravzaprav je Dominik Strauss-Kahn počel. Izkoristil je MDS, poskrbel je za rehabilitacijo in sanacijo evroprojekta in je bil zelo slab kandidat. In kaj sedaj? Želite pravzaprav potrditi Kristin Lagarde. Tudi to je del politične elite v Evropi, Evropi fanatična političarka, ki pravzaprav želi eh, dati krila evroprojektu. Ima navskrižne interese, kar pomeni, da ni ustrezna kandidatka. Lahko povem, da je Evropska unija ugrabila MDS-a in je del podpornega mehanizma za evro. Torej, to ne bodo financirali samo davkoplačevalci evroobmoča in tudi tisti, ki niso del evroobmoča, ampak celoten svet mora sedaj eh, pomagati evroobmočju. To je nekakšen problem. Ja, mislim, da morda jo res potrebujete. Zakaj? Ne samo, da bo Grčija bankrotirala, ne samo, da bomo priča četrtemu svežnju pomoči, ampak eh, govoril sem tudi o kredibilnosti Evropske eh, centralne banke. Kredibilnost je pod vprašajem. Ni dovolj, da odkupujete svoj državni dolg. Sedaj smo prišli do te faze, ko čez nekaj tednov bomo lahko videli, da tudi Evropska centralna banka ni solventna, tako da morda vaša kolegica gospa Lagarde vam pri tem lahko pomaga. To je slaba izbira, po mojem mnenju. Mednarodna skupnost bo vam v končni fazi rekla, da naredite konec s tem projektom. Torej, Najlepša hvala, gospod Faraž. Sedaj pa so na vrsti govorniki v svojem imenu. Gospod Gozez za dve minuti. Komisar, še. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zastopam tudi gospo Lulink in gospoda Langa, ne bom sicer porabil tudi njihovega časa za govor, ampak omenil bom to, kar so izpostavili že nekateri eh, kolegice in kolegi, ko so govorili o volilnem postopku za generalnega direktorja. Tukaj potrebujemo enoten glas Evropske unije, ne samo podporo držav članic, ampak tudi podporo Evropske komisije in vas. Zazimo gospoda Feraža, pa si vsi želimo doseči nekakšno ravnotežje med ZDA in Evropo. Želimo, da se to ravnotežje ohrani. Ko govorimo o, o položaju med, oziroma generalnemu direktorju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, želimo tudi to, da bi druge države odigrale pomembno vlogo. Pomembno in ustrezno je, da še naprej vodimo proces reforme, ko govorimo o mednarodnih organizacijah. Na to ste upozorili tudi vi, gospod komisar, ampak prezgodaj je, da bi sedaj pregloboko prosegli eh, v ta ravnotežja in razmerja, ko govorimo o udeležbi v teh mednarodnih finančnih institucijah. Enoten evropski eh, kandidat eh, je pravzaprav že vzpostavil stik z državami članicami. To je kandidatka, ki ima ustrezno raven usposobljenosti, politične izkušnje, ima je etična zelo dobro govori angliško, ravno tako ima izjemne mednarodne izkušnje. To so vse odlike in zato je gospa primerna za generalno direktorico mednarodnega denarnega sklada. Seveda potrebujemo dogovor vseh strani, ker naj na zadnje ta institucija bo odigrala odločilno vlogo in to je nujno če naj bi dokončno rešili gospodarsko in finančno krizo, ki smo ji sedaj priča. Zato moramo poskrbeti za to, da gospod Lagarde izvolijo. Najlepša hvala. Gospod Šikluna je naslednji na seznamu, ampak v dvorani ga ni. Gospa Beres, mislim, da bo prevzela njegovo vlogo za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na kakšnemu paradoksu smo priča v tej razpravi? Ko govorimo o Svetovni banki in mednarodnem denarnem skladu, se zdi, da obstaja volja, da ničesar ne spreminjamo. Evropejci želimo multilateralen ukvir, ki ne bi se obnesel v praksi, ampak ne bo deloval, če države v sponu so samo včasih ključene projekte G20 ali ostalih inštitucij. Ravno zato se mi zdi nujno, da temeljito premislimo o takšnem pristopu. Sedaj slišimo pozive, da mora Evropejka postati generalna direktorica mednarodnega denarnega sklada. Ravno zato, gospod komisar, se mi zdi, da nam mora biti jasna ena stvar. Namreč govorimo o zunanjem predstavništvu evroobmočja. Zakaj tako hitimo, zakaj želimo imenovati evropejko, če ne želimo rešiti tega projekta, če, ker pravite, da na to lahko počakamo do jutri. Če dejansko zagovarjamo multilateralen pristop, potem eh, moramo sami opraviti zadeve doma in pokazati, da se ta projekt lahko vnese v prihodnosti. Ko govorimo o mednarodnem gospodarskem vodenju in upravljanju, mednarodni narni sklad igra izjemno pomembno vlogo. To ne velja zgolj za evropske države, ki imajo težave, ki imajo visoko raven dolga, ampak gre za to, da mednarodni denarni sklad ni odgovoren zgolj za stabilnost finančnih trgov. Popraviti mora globalna neravnoteže, ki so ravno tako odgovorna za krizo. Temeljno vprašanje vodenja pa po mojem mnenju nismo upoštevali, ko smo govorili o tem, kdo bo naš kandidat. Kot socialisti pa se za to izjemno zanimamo. Namreč mednarodni denarni sklad mora odigrati zelo pomembno vlogo in praviti določena neravnotežja. Gospod Ljarik, za eno minuto. Prezident, euh, monsieur le commissaire, je ne néglige pas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. govorimo o sporočilu generalnega direktorja, ampak ni pomembno toliko, kdo je ta oseba, ampak kakšno vlogo bo ta mednarodna inštitucija odigrala, kako nam bo pomagala, da bomo naredili korak naprej in se zoprstavili gospodarski in finančni krizi. Potrebujemo demokratizacijo, potrebujemo ustvarjanje novih delovnih mest. Ampak Evropska unija in ZDA sta manjšina, ki zadeve blokirata. Potrebujemo razvoj, potrebujemo države v razvoju in njihov glas moramo upoštevati. Mednarodni narni sklad nam mora pomagati, da se borimo proti špekulacijam, ki so vir vseh težav. Razviti eh, moramo trg kmetijskih eh, proizvodov, tudi surovin, boriti se moramo proti davčnim oazam. Ni dovolj, da govorimo o razdelitvi, ampak potrebujemo nove kravne projekte, potrebujemo globalne projekte sodelovanja. Ni dovolj, eh, da samo govorimo o konkurenci in eh, globalni finančni vojni. To je prednostna naloga, da bomo vsi živeli srečno, da se eh, bankirji več ne bodo ukvarjali špekulacijami. Hvala, gospod Larik. Gospod Langen je naslednji, tudi njega ni. Tako da gospod gospa Turun Honštajn. Naslednja izvolite. Čenkuje, pani... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da ni prav, da govorimo samo o MDS-u, mednarodnem denarnem skladu, v kontekstu nekega škandala, v katerega je opleten gospod eh, Strauss-Kahn. Uh, ugled te inštitucije mislim, da zelo trpi zaradi tega. Na ta način pa trpi tudi ugled cele Evrope. Če bi lahko odpravili preveliko strpnost do nekaterih uh, oblik vedenja v političnih elitah, potem bi morda lažje prišli do razrešitve tega škandala. Skrbeti moramo za ustrezni ugled te inštitucije, izbrati moramo primernega kandidata oziroma kandidatko za direktorja ali direktorico MDS-a. Človeka moramo izbrati, ki bo imel vso verodostojnost. In eh, pomembno je tudi to, da je Financial Times časopis eh, gospo Lagarde leta 2009 eh, ocenil kot najboljšo eh, finančno ministrico v Evropi. Mislim, da je na ta način že jasno, o kakšni osebi govorimo. V današnjih časih gospodarske in finančne krize je vloga mednarodnega denarnega sklada še bolj pomembna kot včasih, zato mora v njem biti zastopana tudi Evropa, evropsko mišljenje. Na vrhu MDS-a potrebujemo človeka, ki razume bistvo celotne krize in gospa Lagarde ima to znanje, te izkušnje in vedenje, ki, bi, ki omogoča ustrezno opravljati takšno funkcijo. Jasno je, da pozna Evropo, evropske interese. Sama pa je tudi že povdarila, da bo, če bo potrjena za generalno direktorico MDS-a, namenila svojemu delu vse svoje znanje in eh, čas. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Samo Dva sta se javila k besedi. Prvi je gospod Ferreira, eno minuto imate na voljo. Hvala, gospa predsedajoča. Proces zamenjave generalnega direktorja MDS-a je pač del te eh, dvolične politike v današnji gospodarski krizi, ki jo vodijo kapitalisti. Mislim, da na ta način nikomor ne bomo naredili usluge. Tega postopka tudi ne moremo ločiti od potrebe po reformiranju mednarodnega denarnega sklada. Tukaj ne gre za nič drugega kot za boj, za prevlado ene valute nad drugo in pri tem so seveda delavci reveži tega sveta popolnoma marginalizirane skupine. Mislim, da v tem procesu, ki je poln liberalizma in podobnih filozofij, sploh nihče ne misli na prestrukturiranje dolga v evro območju. Zdi se mi, da samo drvimo v neko novo obliko kolonialističnega, institucionaliziranega uh, vedenja. Hvala, gospod Zavela, minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Komisar. Videti je, da je 21. stoletje stoletje, za katerega bodo značilni boji med političnimi vplivneži in finančnimi inštitucijami. Ti boji so pravzaprav del situacije, ki vlada v marsikateri državi, in sicer situacijo, v kateri te države vodijo finančne inštitucije. Delavci in eh, brezposelni seveda trpijo posledice tega. Gospa Lagarde bi morda lahko bila dostojna, dobra kandidatka Evropske unije, eh, človek z ustreznim strokovnim znanjem za to zahtevno obdobje finančne krize. In mislim, da bi bila dostojna predstavnica evropskega gospodarstva v mednarodnih eh, finančnih inštitucijah. Gospod Rubik, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Prosim tehnika, če bi mi popravil moj mikrofon, ki še vedno ne deluje. No, pa vseeno rekel bi tole. Pomembno je, da pride eh, gospa Lagarde na, to vodilno, na ta vodilni položaj, kajti pokazala je, da pozna situacijo, da spodbuja majhna in srednje velika podjetja, da zna trdo delati, dosegati rezultate in mislim, da je to tudi načelo mednarodnega denarnega sklada, ki je pomembno, namreč, da skrbi za boljše življenje in dobrobit eh, ljudi tega sveta. Reforma MDS-a in Svetovne banke je seveda absolutna prioriteta glede na sedanji položaj. Zlasti države, ki se soočajo s finančnimi težavami, mislim, da morajo uh, dobiti ustrezna navodila in tudi vedenje, zato da bodo lažje same reševali probleme, s katerimi se sedaj okvarja cela mednarodna skupnost. Tudi gospa Figeredo prosila za besedo, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava je razprava, ki se ne dotika pravih, pristnih problemov, namreč izogiba se problemom mednarodnega kapitalizma, izogiba se problemom finančnih trgov, ki sedaj vodijo naša nacionalna gospodarstva in ki hočejo svoje metode in pravila delovanja usilevati celim državam. Na ta način se samo poglabljajo diskriminacija, neenakosti in eh, napad na pravice delavcev, na bistvene socialne službe. Na ta način se bo samo socialna izključenost in revščina še povečala. Ne samo v najmanj razvitih državah sveta, temveč tudi tukaj v Evropi, v Evropski uniji in v marsikateri od držav članic Evropske unije. Evropska komisija mislim, da mora oblikovati stališče, v katerem bomo jasno videli, kaj se bo spremenilo, kako se bomo borili proti davčnim oazam, nadzorovali finančne trge in zagotovili preživetje in dostojnost našim državljanom. Sedaj pa, gospod komisar Ren, izvolite. Poslanat. Hvala, gospa predsedujoča. Poslanke in poslanci. Dovolite, da se vam najprej zahvalim za zelo vsebinsko in bogato razpravo. Mislim, da vlada v Evropskem parlamentu precejšnja stopnja soglasja, ne celovito soglasje, ampak precejšnja stopnja soglasja v zvezi s postopkom izbiranja novega generalnega direktorja MDS-a, ki mora biti odprt, transparenten in učinkovit. Ta široka podpora, no niste vsi podprli gospe Lagarde kot kandidatka, ampak vseeno ta široka podpora, mislim, da je nekaj, kar lahko pozdravim, kajti njo so že podprle tudi države članice pa in Evropska komisija kot kandidatko za novo generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada. V odgovor na vaša stališča bi želel povdariti troje. Prvič, MDS vsekakor igra ključno vlogo v sodelovanju z Evropsko unijo pri eh, premagovanju državnega dolga v državah članicah Evropske unije. In Dominik eh, Strauss-Kahn je v, tem, v eh, teh naporih igral zelo pomembno vlogo v imenu mednarodnega denarnega sklada. Kljub temu pa se še vedno soočamo z precejšnjimi turbulencami na finančnih trgih eh, in eh, v zvezi z eh, drž državno zadolženostjo nekaterih držav članic. Vsekakor pa moramo iziti iz finančne in gospodarske krize in zagotoviti eh, gospodarsko oživitev. Ta proces se mora nadaljevati kljub težavam, s katerimi se soočamo ne samo danes in v prihodnjih tednih meseca junija. Mislim pa, da je dobro, da na evropskih tleh nismo imeli katastrofe podobne tisti finančne inštitucije Lehman Brothers in mislim, da smo se temu do sedaj uspešno izognili. Če bi se stvar sedaj poslabšala, bi to bilo, uh, dram, imelo dramatični vpliv na celotno evropsko gospodarstvo. Drugič, Dobro sodelovanje smo vzpostavili med Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in mednarodnim denarnim skladom v teh naporih, kar ni bilo pred kakšnim letom, letom in pol nekaj, kar je bilo samo po sebi dano. Zlasti, ko je šlo za boj proti finančnim težavam držav članic. Vse, vsaka od teh treh inštitucij seveda deluje po svojih pravilih, ima svojo filozofijo in logiko in je neodvisna od ostalih. Zaradi tega ni bilo samo po sebi razumljivo, da bomo pri reševanju teh izzivov lahko tako dobro sodelovali. Vendar moram reči, da je pragmatični občutek za pot, po potrebi za obvladovanje eh, krize vsekakor eh, pomagal pri obvladovanju državnih eh, zadolžitev na eni strani in pri pospeševanju gospodarske oživitve na drugi strani. Ker zadeva zunanje zastopanje evra. Na začetku sem že povdaril, da nas čaka zelo velika naloga, namreč da opravimo notranjo reformo gospodarskega in finančnega vodenja in upravljanja in mislim, da bomo pred poletnimi od, m, mm, početnicami to lahko še naredili. In to nujno moramo narediti, kajti verodostojnost Evropske unije v teh kriznih časih bo v veliki meri odvisna od tega. Zato moramo vsi se potruditi, da opravimo potrebno reformo Eh, reformo gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. Dolgoročno gledano je naš cilj okrepiti evroobmočje, kratkoročno pa moramo zagotoviti boljšo pragmatično politično koordinacijo sodelovanja med državami članicami, ki nastopajo v mednarodnih forumih, kot so G7, G20, Združenih narodih in tako naprej. Na ta način bodo države članice Evropske unije, ki so članice G7, eh, članice MDS, G20 in tako naprej, lahko bolje sodelovali med seboj kot neke vrste orkester, ne pa eh, posamezni solisti v orkestru. Seveda moramo tukaj sodelovanje izboljšati, je pa to, kot sem rekel, predpogoj predpogoj je notranja gospodarska trdnost in izboljšanje gospodarskega upravljanja. V interesu Evropske unije, njenih državljanov in držav članic je, da smo bolj povezani, bolj združeni in na ta način bolj uh, učinkoviti, ko gre za boj s različnimi težavami. Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo končali razpravo o tej točki dnevnega reda. Sedaj prehajamo na naslednjo točko, ki je precej drugačna vsebinsko gledano. To je poročilo gospoda Odija.